zaključena in to pomeni, da lahko preidemo na glasovanje. Najprej bomo glasovali o šestih predlogih resolucij o Iranu. Gre za nedavne primere kršitev človekovih pravic v Iranu. Najprej imamo predlog spremembe 1. Kdo je za? Proti? Zdržani? Mislim, da moramo elektronsko preveriti. Glasujemo. ste vsi glasovali, vključno z gospodom Tavarešom, ki še išče svojo kartico. Moje uspelo, dobro, konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe dve, kdo je za? Proti? Zdržani? Mislim, da je tudi ta predlog sprejet, se strinjate? Dobro. Torej lahko glasujemo o resoluciji celoti, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. Zdaj pa glasujemo o šestih predlogih resolucij o Egiptu, še posebej o primeru blogarja Ale Abdela Fataha. Imamo skupni predlog resolucije, tokrat glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Mislim, da ste vsi, ki ste želeli, lahko glasovali, torej konec glasovanja. Soglasno sprejeto. Gospa Makovej, postopkovna zadeva. E, prosim, da zabeležite, da sem tudi sama glasovala za. Dobro, očitno vaša naprava ni delovala, smo zabeležili. Hvala, kolegi. S tem smo zaključili z glasovanjem za danes. Zapisnik današnjega zasedanja bo posredovan oziroma predložen parlament.